Dragi kolegi, prosim, zasedite svoja mesta. Kot veste, je to skupna seja Ekona in novega odbora TAX3. Čestitam tudi na novo izvoljenemu predsedniku odbora TAX3, našemu kolegu Petru Ješku. Pozdravljamo med nami tudi komisarja Pjera Moskovisija. On je komisar za eh, gospodarske in finančne zadeve, za obdavčenje in carino in v tej svoji funkciji eh, bo tudi spregovoril danes tukaj nam. Razprava je zelo aktualna ker je komisar Moskovici prejšnji teden, kot vsi vemo, predstavil dolgo pričakovane predloge o poštenem obdavčenju digitalnega gospodarstva. In ne bo vas presenetilo, če rečem, da ti predlogi vzbujajo veliko zanimanja v obeh naših odborih. Mi smo ravno pred kratkim glasovali in sprejeli po posvetovanju eh, CTB in CCCTB. Parlament je uvedel tudi koncept digitalne prisotnosti, tako da eh, delujemo zelo usklajeno, kot lahko vidite, ko gre za eh, ta dolgoročni svežen. Kot veste, pa je komisar uvedel tudi kratkoročne ukrepe oziroma jih predlagal uh, glede eh, treh uh, odstotkov. Za nas je najboljša rešitev, da se obdavči dobiček. Eh, v CCCTB smo to obravnavali in obravnavamo tudi digitalno prisotnost In če lahko hitro sprejmemo to rešitev, bi bilo to dobro. Zato zelo pozdravljam celotni svežen. Komisar Moskovisi je eh, podal tudi zaenkrat šest zakonodajnih predlogov za reformo sistema DDV v EU. Eh, da bi počasi se približali dokončnemu režimu DDV. Eh, to je bilo v skladu z akcijskim načrtom za DDV. Mi smo eh, začeli delo oziroma že kar veliko dosegli na dveh od teh predlogov, naši poročevalci pa delajo tudi na ostalih. Veselimo se tudi še tistega manjkajočega elementa reformnih predlogov. Eh, namreč predloga za dokončni režim. Kot vidite, želimo napredovati hitro pri naših zakonodajnih dosejih. Eh, zdaj pa bom dal besedo še svojemu soporočevalcu oziroma sopredsedujočemu gospodu Ješku. Pozdravljeni, gospod eh, komisar, vaš obisk danes je simboličen. To je tudi prva seja na novo ustvarjenega odbora TAKS. In vi ste tudi podali številne zelo pomembne pobude, eh, ki spadajo na področje našega delovanja. Danes imamo skupno sejo z odborom Ekon, ki je zelo pomembna. Eh, ne samo zato, ker imamo številne skupne člane v obeh odborih, eh, ampak tudi zato, ker Ekon dela na pobudah, ki bi jih potem vključili v evropsko zakonodajo upam, da se bo sodelovanje nadaljevalo eh, tako, kot bi eh, je bilo v primeru odborov PANA in pa takse ter takse 2. Mi moramo spremljati dogajanje, predvsem, ko gre za eh, škodljive davčne ukrepe, za davčne privilegije, potem imamo dimenzijo um, tretjih držav, potem goljufije na področju DDV in pa druge nepravilnosti. Pred kratkim uh, smo dodali tudi uh, naše, naša upozorila v zvezi z agresivnim davčnim načrtovanjem eh, v okviru evropskega semestra in pa priporočil po posameznih državah. Nas eh, zanima, ali bodo te teme vključene tudi v naslednja priporočila po državah članicah. Posebno pozornost pa bomo namenjali tudi eh, razvoju dogodkov v svetu, ko gre za nesodelujoče tretje države. Predvsem je pomembna transparentnost celotnega postopka v svetu. Na koncu pa nas bo zanimalo um, slišati tudi, kaj uh, v zvezi uh, z odkriti iz rajskih dokumentov uh, Eh, ko gre za prenos direktive o DDV v državah članicah. Preden pa besedo damo vam, gospod komisar, bom najprej še razložil postopek. Po vodnih besedah eh, gospoda komisarja, prosim, ne bodite daljši od 10 ali 15 minut, bomo imeli čas za vprašanja. Malo kasneje smo začeli, tako da bomo čas za vprašanja skrčili na 4 minute, torej to je čas za vprašanje in odgovor. Zato omejite svoje vprašanje na manj kot eno minuto, tako da bo komisar imel čas, eh, da vam odgovori. Če eh, bo ostalo še kaj časa po vprašanju in odgovoru, imate pravico še do dodatnega vprašanja. V prvem krogu bo vsaka politična skupina eh, dobila eh, možnost za eno vprašanje, potem pa bomo uporabili dehontov sistem eh, in sicer glede na težo političnih skupin bomo še dodelili možnosti za vprašanja. Če pa nam bo na koncu še ostal čas, bomo imeli še postopek, pritegnite pozornost predsedujočega. Po uvodnih besedah gospoda komisarja bo spet predsedovanje prevzel gospod Gualtieri. Zdaj pa besedo dobi gospod komisar. Uh, gospa, gospoda predsednika, gospe in gospodje. Uh, Zelo zadovoljen sem, da si danes lahko izmenjamo mnenja eh, z vami, z odborom Ekon in z novim posebnim odborom TAX3. Najprej naj čestitam gospodu Ješku za izvolitev na mesto predsednika, pa tudi vsem podpredsednikom in naj vam povem, da sem sam in tudi moji sodelavci vse čas na voljo za to, da vam Eh, olajšamo vaše delo in sodelujemo z vami eh, v prihodnjih mesecih ker dejansko vsi zasledujemo iste cilje in zato je to sodelovanje pomembno. Eh, zelo pomembno je, po mojem mnenju, da parlament še naprej izvaja politični pritisk za to, da bomo lahko izvedli vse potrebne reforme, za to, da bomo končno eh, prekinili eh, z nelegalnimi davčnimi praksami, pa tudi s to kulturo tajnosti in še zlasti eh, s takimi eh, nesprejemljivimi umori novinarjev, ki pogumno preiskujejo področje eh, davčnih zlorab. Tako da Te reforme so zdaj res zelo potrebne, bolj kot kadarkoli in zakaj? Zato, ker to zahtevajo od nas eh, naša podjetja, ker želijo rasti v eh, okolju brez meja, brez eh, upravnih bremen in polno izkoristiti notranji trg. Tudi Potem, zato, ker mora Evropska unija ostati konkurenčna na mednarodni ravni, zato, da bo pritegnila podjetja eh, k sebi, eh, pa tudi zato, ker Evropska unija, če govori enoglasno, lahko ima določeno težo pri opredelitvi davčnih pravil v 21. stoletju na mednarodnem prizorišču. In ne na zadnje, so te reforme potrebne zato, da odgovorimo na pričakovanja evropskih državljanov in zanikamo to, kar trdijo vodijo populisti, ki stalno postavljajo pod vprašaj evropsko zgradbo. Skrajni čas je, da Evropa ustvari nek konsens o teh bistvenih vprašanjih, ki zadevajo naše gospodarstvo. No, In našo družbo. Kot vidite, je teh razlogov zelo veliko in zato je treba končno narediti ta uh, korak uh, k kolektivni skupni strategiji v Evropski uniji. Uh, v razpravah slišim, tudi pred dvema tednoma je bilo tako, ko smo govorili o CCTB, uh, da države ne morejo ter nočejo um, prekiniti s svojo davčno suverenostjo. Tukaj gre v bistvu za načelno vprašanje, ampak dejansko, če, Evropa, uh, če je Evropi kaj do svoje davčne suverenosti, jo mora uresničevati kolektivno, torej skupaj. Individualni pristopi nas ne bojo pripeljali daleč. Um, uh, oziroma nas bojo pripeljali samo k manj obvezujoči davčni zakonodaji, ehm, ki pa bo neugodna tako za državljane kot za podjetja in za nacionalne proračune. In zato mm, trdim odločno pred vami, da države, ki imajo isto ekonomsko usodo, Eh, res ne morejo imeti več davčnega dumpinga eh, kot možnost na tej poti. In uh, zdaj, ko se že bliža zadnji let mandata komisije, je prav ta kolektivna skupna strategija, ki jo želimo vzpostaviti in spodbujati z vašo podporo. Um, dve Prednostni nalogi pa imamo tukaj najprej treba države članice pripričati, da omogočijo sprejetje predlogov za te strukturne reforme in drugič uporabiti tudi nezakonodajne, nezakonodajna urodja, zato da uh, bomo bolje uskladili davčne prakse na mednarodni in evropski ravni. Uh, No, v zadnjih štirih letih smo skupaj z vami res opravili zelo pomembno delo na področju zakonodaje, eh, katere namen je boj proti davčnim eh, utajam in zlorabam ter goljufijam. Eh, tako leto za letom ožamo zanke te mreže, eh, iz katere podjetja in eh, posamezniki z slabimi nameni ne bodo več mogli zbežati. 13. Eh, marca je tudi postala obvezna prijava teh montaž, ki jih predlagajo davčni posredniki. Eh, gre torej za dinamiko eh, pri našem delu, ki nam je omogočili, da smo v devetih mesecih sprejeli to besedilo in na tem področju moramo ostati zelo ambiciozni. Torej, ta prva prednostna naloga, eh, ki sem si jo zastavil, ne zadeva samo projekta za CCTB, Eh, torej za eh, skupno osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb eh, in obdavčitev digitalnih podjetij, ampak tudi različne druge predloge, naprimer modernejši DDV in bolj učinkovit DDV za Evropsko unijo. No pa začnimo z obdavčitvijo digitalnih družb. Eh, pri tem predlogu, ki smo ga podali prejšnji teden, smo želeli predvsem odgovoriti zahtevi po enakopravnosti davčnih zavezancev in vzdržnosti eh, javnih financ. Namreč eh, digitalna podjetja so v poprečju obdavčena z 9,5 odstotno stopnjo, kar je bistveno manj v primerjavi s tradicionalnimi podjetji, ki so v poprečju obdavčena z 23,2 odstotno stopnjo. To ni vzdržno. In zato sem predlagal, da se eh, po eni strani pregledajo pravila za davek eh, na dohodek pravnih oseb, eh, pri katerem se bodo upoštevale te nove oblike dejavnosti in to bo vključeno v predlog za CCTB. Ehm, in, Uvedena bo eh, pravica za eh, obdavčitev digitalnih eh, družb na enak način, kot so obdavčene družbe z stalnim sedežem. Ravno tako sem predlagal eh, nek začasni davek, ki bo uveljavi, dokler ne bomo eh, globalno pregledali tega davka na dohodek pravnih oseb. Na ta način smo se skušali eh, izogniti razdrobljenosti evropskega davčnega sistema, do katere bi prišlo zaradi prevelikega števila različnih nacionalnih davkov za digitalne storitve. In uh, Pri tem davku bomo upoštevali tudi tiste storitve, eh, pri katerih je uporabnik bistvenega pomena za ustvarjanje dobička. Gre za storitve, ki ustvarjajo dobiček z eh, monetizacijo uporabniških eh, podatkov in tiste, ki to počno preko umestnih platform, kot so Uber in Airbnb. No, druga strukturna reforma pa zadeva mm, do Vzpostavitev dokončnega novega sistema za DDV, zato ker uh, začasni sistem, ki je že 25 let v veljavi, je zdaj v zadnjih izdihljajih. To je zelo razdobljen sistem, ki onemogoča našim podjetjem, da bi res izkoristila notrni trg in hkrati uh, ta sistem omogoča čezmejne goljufije in ustvarja izpad dohodkov v višini 50 milijard evrov samo zaradi goljufije uh, vrtiljak. Eh, zato dejansko uh, računam na podporo vašega parlamenta, da bodo vsi ti predlogi, ki sem jih podal že oktober 2017, pripeljali do neke celote zakonodajnih predlogov, ki so nujne. Um, vsekakor pa je reforma CCTB po mojem mnenju ta glavna, res močna reforma, eh, ki zadeva obdavčitev eh, prihodka pravnih oseb in če nam bo to uspelo, pa tudi obdavčitev digitalnih družb, bo to res velik uspeh za naš mandat, za komisijo in eh, to bo tudi velik rezultat za naše državljane. No, gremo naprej na nezakonodajno agendo. Uh, Naš boj proti davčnim utajam in davčnim goljofijam eh, se seveda ni ustavil samo z zadnjimi zakonodajnimi predlogi, ravno nasprotno. Um, tudi razne nezakonodajne eh, ukrepe smo sprijeli in eh, sicer kot komisija, ki je varuhinja pogodb, je na začetku tega meseca uh, um, poslala opomin Malti, Cipru in Grčiji, zato da se razčistijo primeri uh, uh, nelegalnih oprostitev plačevanja DDV-ja, kar se je izkazalo iz uh, rajskih dokumentov. In ravno tako sem zadovoljen, da je komisija vzpostavila um, to novost in sicer Evropski seznam davčnih oaz, ki uh, ga je svet sprejel decembra. To je prvič, da smo nekaj takega sprejeli v Evropski uniji. Eh, danes je pod evropskim drobno, drobnogledom 71 jurisdikcij, torej držav, 9 jih je na črnem seznamu in 62 se jih je zauzelo za reforme v svojem davčnem sistemu. Do danes jih je 31 eh, odobrilo objavo njihovega pisma za, mm, o zavezi za reforme reforme. 29 pisem je svet objavil, pet jurisdikcije je prosilo za nekaj več časa, zato da to našo zahtevo proučijo, štiri pa so zavrnile možnost, da bi se njihova pisma objavila. E, druge mm, jurisdikcije, ki ne spadajo v teh 31, pa še niso odgovorile. Tako da cilj tega e, je, Eh, da z našimi partnerji izven Evropske unije eh, razmislimo o mm, eh, vseh ambicioznih reformah, ki se sprejemajo zadnja tri leta in s katerimi bi lahko prispevali k bolj pravičnemu evropskemu davčnemu sistemu. Ne smemo pa biti naivni. Seveda vse ni perfektno v Evropske, v Evropske uniji. Moram pa povdariti, da v Evropske uniji ni davčnih oaz v smislu, kot to razumemo na globalni ravni ravni. Um, je pa uh, jasno, da, je, da obstajajo precej uh, agresivne prakse uh, fiskalnega načrtovanja in uh, komisija je na tem uh, to letos zelo močno že ustrajala. Tudi Eh, na podlagi študije, ki je bila izdana na tem področju, eh, predvsem pa je odprla dialog z državami članicami v okviru evropskega semestra in je tudi pripravljena eh, države članice spremljati pri izvajanju reform. Torej, ostati moramo realni. Ne gre za to, da bi želeli obsojati države za vsako ceno, hkrati pa ne smemo zanikati situacije takšno, kot je in moramo sprijeti reforme, rešitve, ki bodo pripeljale do takih zakonodajnih reform, da bodo v skladu z etičnimi pravili, za katere se vsi zauzemamo. No in ne nazadnje, eh, če naj zaključim, eh, gospod predsednik, Eh, v bistvu ne moremo po eni strani se zauzemati za konvergenčnost, torej eh, združevanje naših ekonomij, na drugi strani pa se prepuščati neusmiljeni davčni konkurenčnosti. Ta eh, to zauzemanje za manj zavezujočo davčno zakonodajo nas ne bo pripeljalo nikamor in zato uh, moramo dejansko zagotoviti davčno usklajevanje med evropskimi državami. Uh, to bo možno s sprejetjem uh, eh, CCTB-ja in z reformo evropskega sistema za DDV. Uh, Eh, zauzetostjo in delom tako Evropskega parlamenta in tudi zdaj posebnega odbora takse 3 eh, bomo lahko in tudi moramo izpeljati reforme, eh, za katere smo se zauzeli in ki jih želimo izpeljati še pred koncem mandata komisije. Sam sem res zelo odločen, da bom v to usmeril vse svoje moči in kot to povem vsakič, ko pridem v parlament, bom tudi sedaj še enkrat ponovil, kako zelo sem zadovoljen, ko vidim, da kljub različnim političnim občutljivostim in usmerjenostim in osebnim razlikam, vendarle eh, stojimo vsi na isti strani te zgodbe. Vsi se zauzemamo za isto stvar, vsi imamo isto voljo in željo, da se stvari spremenijo v pravo smer in da se tudi države članice premaknejo v to smer. To je naša skupna uloga, skupna naloga in pripravljen sem eh, skupaj z vami na tem področju sodelovati do zadnjega dne naših mandatov. Hvala. Najlepša hvala, komisar Moskovici. mi smo tudi pripravljeni trdo delati na tem novem svežnu. Ehm, še pred koncem tega mandata bi radi glasovali o predlogih, tako da bomo prispevali ehm, k temu pritisku, da se ukrepi čim prej spremejo in začnejo izvajati. Zdaj pa bomo začeli z našimi govorci. Eh, Alain Lamassour dobi prvi besedo. Merci, le, le Merci, le hvala, gospod predsednik, hvala, gospod komisar. Naj povem, da mm, smo zelo naklonjeni vaši predstavitvi in tudi predlog, ki ste ga predstavili prejšnji teden, pač jasno ste povedali, da dolgoročna resna rešitev pomeni isto obdavčitev digitalnih dejavnosti, kot so vse druge dejavnosti obdavčene in to na podlagi, eh, podlagi CCTB. Torej, digitalna podjetja ste v to zdaj vključili in s tem upoštevali predlog, ki ga je za veliko večino izglasoval Evropski parlament pred kakšnima dvema tednoma. Eh, so pa tu stvari, ki nas tudi skrbijo in zato bi vas želel nekaj vprašati. CCCTB je najpomembnejši ukrep. Pred 18 meseci ste pripravili uh, to besedilo, ampak na ministerski ravni svet o tem še ni nikoli razpravljal, ima pa upravno delovno skupino za to področje. In ta skupina, po informacijah, ki jih imamo, dela premalo in slabo. Po 18 mesec, v 18 mesecih so obdelali samo prvo besedilo o CCCTB, eh, ker so temu nenaklonjeni o tem. Torej, nekatere države so temu nenaklonjene in ne povejo nič, kaj o tem menijo, druge države so sicer manj nenaklonjene, ampak še vedno ne povedo, v katero smer bomo tukaj lahko šli. Potem pa imamo še tretjo skupino držav članic, eh, med njima je tudi najna um, ki uh, proučujejo uh, besedilo člen za členom v dobrem duhu sodelovanja, govorimo o Franciji in Nemčiji, ampak uh, to poteka na takšen način, da se v bistvu besedilo prazni svojega, svoje prave vsebine in da na koncu ne bo nič vsebinsko bistvenega v njem ostalo. Torej, če je eh, ta predlog za CCTB eh, eden najpomembnejših ukrepov, kako lahko zagotovimo, da bosta oba predloga, kratkoročni in eh, dolgoročni, mm, isto hitro napredovala in kako lahko zagotovimo, da bodo države članice to rešitev, ki se predlaga na dolgi rok, resno vzele in zagotovile, da bo tudi lahko delovala. No, ja, popolnoma se strinjam z, z diagnozo in z vprašanji, ki jih je postavil gospod Lamasur. In naj povem, da dejansko, kot jaz to vidim, in ja, Normalno, da so mediji zelo izpostavili ta začasni davek v višini treh odstotkov. To je ta najbolj uh, opazen vidik, ki lahko prispeva k ustvarjanju prihodkov na kratki rok. Ampak ta velika strukturna reforma, ki bo res pomembna reforma v tem stoletju, je ta, uh, ki zadeva obdavčitev pravnih oseb in med njimi uh, digitalnih družb. Uh, na isti način. Torej, tukaj imamo zaenkrat eh, pravno vrzel, ki jo moramo zapolniti in pri tem upoštevati predvsem dejstvo, kako malo zaenkrat digitalne družbe prispevajo v naše javne finance iz tega naslova. E, tako da, ja, dejansko moramo iti naprej po teh dveh poteh. Ravno tako uh, naj potrdim, da imam sam iste informacije o delu, ki poteka v svetu, kot jih imate vi in sicer, da delajo premalo in preslabo. Um, in pri tem sam vendarle mislim, da se delo nadaljuje, delo pač poteka. Uh, In uh, upam, da lahko računamo na podporo um, dovolj držav članic za to, da se bo to eh, delo premaknilo naprej. In to ne glede na to, ali gre za kratkoročne ukrepe oziroma za CCTB, um, uh, eh, ki uh, je zastavljen na dolgi rok, uh, bomo stvari morali premakniti naprej in to je sedaj v rokah bulgarskega in na to avstrijskega predsedstva. Po uh, mojem mnenju sta ti dve predsedstvi kar dobro usmerjeni in eh, pripravljeni na to, da ta dosje končno pride na mizo na ministerski ravni. Gospod Kofod, eh, najlepša hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Moskovisi, da ste z nami. Eh, mi se tudi zelo veselimo sodelovanja z odborom TAX3, da bomo skupaj bili tam boj za transparentnost in za učinkovito obdavčenje v Evropski uniji in globalno. Kar se tiče preglednosti, želim eh, postaviti naslednje vprašanje. Poročanje po posameznih državah, ali lahko poveste kaj o tem? Ta dosije moramo čim prej zaključiti in uh, rad bi vedel, kaj komisija počne na tem področju. Potem imamo seznam nesodelujočih jurisdikcij. Tukaj je tudi transparentnost ključnega pomena. Mi se borimo za to, želimo videti transparentne, objektivne kriterije in pa seznam, ki bo tudi eh, transparenten in ki bo eh, javno znan. Potem bi pa omenil še študijo, ki je bila pred kratkim objavljena v zvezi s eh, priporočili po državah in pa agresivnimi davčnimi praksami. In, eh, Izkazalo se je, da ima devet držav te agresivne davčne scheme. Ali se lahko tudi z nezakonodajnega vidika eh, temu približamo ali pa tudi na zakonodajni ravni, kako bi se prek zakonodaje borili proti agresivnim davčnim praksam v teh devetih državah? Ali ima komisija uh, um, kakšne predloge, uh, kako narediti vse skupaj transparentno. Imamo tudi skupino uh, za uh, kodeks ravnanja in zanimajo me vaši predlogi v zvezi s tem. Uh, hvala, gospod Kofod. Tudi sam sem zavezan transparentnosti. Preglednost je res glavno gonilo sprememb in um, tukaj bomo delali skupaj, tudi v zadnjih letih smo dobro sodelovali. E, v svetu priporočila po državah še niso bila e, podprta. E, delno tudi zato, ker obstaja nestrinjanje glede pravne podlage. In zdaj se pravna služba sveta ukvarja s tem. Lahko pa ste prepričani, da sam tudi pripisujem velik pomen priporočilom po državah članicah in komisija in parlament skupaj bi morala pritisniti na države članice, da ne pozabijo na to. Eh, mi smo seveda za ta priporočila in za to, da se upoštevajo. Kar pa se tiče transparentnosti evropskega seznama, eh, to ni seznam eh, komisije, ampak je seznam držav članic in eh, v okviru sveta zelo ustrajam pri transparentnosti. Zato sem tudi eh, pozval eh, k temu, da se zaveze držav objavijo. Dobili smo že prve odgovore, 31 odgovorov je prišlo, to ni malo, ampak vseeno moramo zahtevati, da vse skupaj postane popolnoma transparentno. V komisiji smo sprejeli tudi smernice, ko gre za uh, proračun. Mislim pa, da bi države članice morale narediti popolnoma isto, kar se tiče kodeksa ravnanja in pa skupine eh, za kodeks eh, ravnanja. Mi z njimi sodelujemo, zato da bi okrepili vlogo komisije pri tem. Ko bodo te razprave eh, v zaključni fazi, bomo o tem poročali tudi vam. In eh, če se ukvarjamo z agresivnim davčnim načrtovanjem, to pomeni, da se te države eh, morajo prilagoditi, da morajo spremeniti svojo eh, zakonodajo. In o tem sem govoril tudi prej. S tem bi morali začeti čim prej. Pirko Ruonen Lerner. Pirko Ruonen Lerner. Kiitos, herra puhejohtaja, ja kiitos, komisari. Najlepša hvala, Eh, gospod eh, komisar Moskovici, za vašo predstavitev o obdavčenju. Podjetja na Finskem so se zelo negativno odzvala na to, pa tudi po drugih državah so bili odzivi eh, negativni. Skupni standardi v obdavčenju na mednarodni ravni naj bi bili s tem ogroženi, poleg tega bo Eh, se bodo dvignile davčne stopne za podjetja, obdavčene naj bi bile tudi izgube in eh, vredno se ustvarja eh, bolj na podlagi trgov, vedno bolje temu tako in številna finska podjetja delujejo na finskem, stranke pa imajo v tujini, tako da bi za mednarodno sodelovanje ti predlogi pomenili, da bi da eh, bi se eh, podjetja premaknila z Finske v države z več prebivalstva, torej večje države. Eh, sama sem skušala najti tudi pozitivne odzive in argumente v prid vašim predlogom, ampak je bilo to zelo težko. Vi se želite izogibati tudi v tajam in izogibanju davkov, to želite preprečiti, ampak Mislim, da ti vaši predlagani ukrepi niso najboljši. Zdravilo mora biti močno, ampak ne sme ubiti pacijenta. Eh, na finskem so ljudje zelo negativno nastrojeni do teh predlogov. Hvala. Hvala, gospod poslanka. Naj, najprej povem, da se ukvarjamo s temi davčnimi vprašanji v okviru, ki je še vedno mednarodne narave. In še vedno menim, da je to najboljši odgovor situaciji na svetovni ravni in na svetovne probleme. In zato sodelujemo tudi z OECD in uh, smo tudi prisotni pri delih skupine G20. Uh, eh, še vedno pa obstaja dejstvo, da imamo svoje specifične značilnosti, da smo Evropska unija, ki ima svoj notranji trg in v tem kontekstu menim, da eh, ta manj obvezujoča davčna zakonodaja in razdrobljen pristop pomenita destruktiven pristop za to, kar mi v bistvu smo, eh, to ima učinek eh, na vsako posamezno državo, na različne sektorje, to pravčujemo in tudi na tej podlagi bomo pripeljali do zaključnega predloga za zakonodajo eh, CCTB. Seveda pa komisija posluša to, kar izraža Eh, večinski del tega parlamenta v zvezi s temi reformami in prepričani smo, da potrebujemo skupni pristop do uvajanja davčnih reform in da potrebujemo tak sistem, ki bo bolj spodbuden tudi za inovacije in za eh, delovanje naših gospodarskih družb in skupin, ki so usmerjene k um, delovanju na svetovnem trgu. In zato se moramo uh, zauzemati za tako zakonodajo, ki bo zagotovila možnost za pravično in učinkovito delovanje našim podjetjem tudi v prihodnje. Virnik. Alive Virnik, naslednja. Hvala. Nekaj vprašanj imam za vas, uh, komisar. Kar se tiče CCCTB, ali menite, da se bo Evropska unija zmožna uh, soočiti tudi z davčnimi reformami na drugih kontinentih? Uh, kaj mislite, kakšni bodo stroški uh, za Evropsko unijo uh, ameriške davčne reforme in ali se bomo lahko odzvali z CCTB? Potem glede umestnih ukrepov, ali mislite, da eh, se lahko zgodi, da bi bili ti ukrepi diskriminatorni in usmerjeni samo proti določenim podjetjem. Kako se boste izognili, eh, da ne bodo obdavčeni neposredno eh, potrošniki in kako se boste izognili dvojnemu obdavčevanju, kako boste podjetja, ki nimajo fizične prisotnosti na vašem območju, prisilili, da plačajo ta davka, davke. Potem pa še eh, pravila glede obdavčanja podjetij. Tukaj boste potrebovali eh, podatke o uporabnikih, naprimer o njihovi eh, lokaciji, da boste ugotovili, kje je bila ustvarjena vrednost ali bo to usklajeno z zakonodajo o zasebnosti, kot naprimer GDPR. Kako se bo to vrednost? ugotavljalo in zakaj ste se odločili za absolutno številko in ne za nek odstotek. Potem pa glede pragu, kako boste zagotovili, da eh, manjše države ne bodo eh, tukaj imele škode. No, v bistvu bi potreboval dve uri in ne le dve minuti, zato da bi odgovoril na ta vprašanja. Najprej, kar zadeva ameriško neke davčne reforme, imamo tukaj dva problema, namreč eh, najprej usklajenost z pravili eh, VTO eh, in BEPS, potem kar zadeva diskriminatornost ukrepov, ki jih sprejemamo, sploh ne gre za to. To ni povezano z takšno ali drugačno obliko trgovinskega pristopa, ne gre za neke uh, Um, uh, ukrepe, protiukrepe oziroma um, sankcije. Uh, no, mi pač razmišljamo o posledicah, ki jih lahko prinaša dvojna obdavčitev in zato pripravljamo enotna pravila za obdavčitev pravnih oseb. Um, fizična prisotnost družb in digitalna prisotnost družb na tem temelji vsa filozofija našega pristopa. Dan danes naš pristop še vedno temelji na tej uh, fizični prisotnosti, da neka družba nekje obstaja in je na tej podlagi tudi obdavčena in to E, isto merilo e, bomo sedaj skušali uvesti tudi za digitalne družbe, e, ki uporabljajo za ustvarjanje prihodka predvsem podatke svojih uporabnikov. Podjetja, ki jih omenjate. So dejansko podjetja, ki zbirajo ogromno podatkov in uh, podjetja morajo vedno prijavljati svoje podatke in zato moramo zagotoviti, da bo, uh, bodo podatki, ki jih posredujejo, čim bolj transparentni. Uh, no, ti pragovi, ki smo jih določili za digitalne družbe, so se nam zdeli uh, primirni, taki, ki lahko um, zagotovijo primerno obdavčitev. 550 milijonov evrov je ta prag, ki smo um, ga določili za promet, ki ga ustvarjajo uh, gospodarske družbe znotraj Evropske unije. Hvala. Well. Sven Gigold, eh, spoštovani komisar, eh, dobrodošli spet med nami. Najprej bi rad pohvalil to, kar počnete v zvezi z agresivnim davčnim načrtovanjem v okviru semestra in pa študij po posameznih državah. To je zelo dobrodošlo. Prepričan sem, da ni bilo lahko sedmim državam reči, da se morajo spremeniti in ni bilo lahko ugotoviti to, da devet držav članic uporablja agresivno davčno načrtovanje, ko gre za uh, davke na podjetja. Ali morda že lahko kaj poveste, kako bo z uh, specifičnimi priporočili po državah članicah, ki jih bomo dobili maja? Uh, ali bo tudi kaj o tem? Potem me zanima še ena tema, ki se zdaj pojavlja. Veliko govorimo o agresivni davčni konkurenci, ko gre za obdavčevanje podjetij. To, kar se zdaj pojavlja na skupnem trgu, pa je vse večja konkurenca eh, glede lokacije eh, bogatih posameznikov. Eh, naprimer za Združeno kraljestvo eh, to velja Malto in Cipr. Italija nima sploh obdavčevanja za eh, bogataše, ki se preselijo v Italijo. Potem eh, Portugalska uh, ima tudi desetletno obdobje, ko niso obdavčeni. In zdaj na tem področju države tekmujejo, kar je ravno tako nezdravo. Eh, komisar, ali nam lahko uh, osvetlite to področje? Tukaj gre za evropske državljane, kot tudi za tiste, ki niso državljani EU. Dobro bi bilo za nas, če bi uh, Eh, dobili pregled tudi nad temi posebnimi prednostmi, ki jih uživajo posamezniki v Evropi. Eh, vi ste evropejski, nikoli ni skrival eh, socialdemokratskega ozadja in mogoče vas to vrstna davčna konkurenca tudi zanima. Hvala, gospod Gigold. Eh, določeni ministri iz teh sedmih držav, ki so omenjene v poročilih po državah. Eh, nekaj ministrov je eh, reklo, da oziroma je odreagiralo zelo burno, tudi moj odziv na njihov odziv je bil buren. Gre za davčne utaje, nobenega smisla nima, da bi oni to zanikali. Tukaj res obstaja problem in s tem problemom se je treba ukvarjati. In eh, oni morajo pripraviti ustrezno zakonodajo. Ne moram vam reči, ali bo to vključeno v eh, priporočila po državah članicah. Tukaj gre bolj za opredeljevanje izzivov upam, da bomo dobili eh, teme za razpravo z državami članicami. Nekatere so bolj navajene dialoga in so pripravljene sodelovati, druge pa to še vedno zanikajo. Eh, tako da bodo sledile posledice, če države ne bodo ukrepale. Eh, ne samo kot socialni demokrat, ampak kot državljan, ki je naklonjen Eh, transparentnosti. Seveda podpiram to, kar ste povedali. Ampak eh, to ni toliko v mojih eh, pristojnostih. Če pogledate zlati vizum, s tem se ukvarja kolegica Jurova. Ampak sem pa sam pripravljen z njo sodelovati, pa tudi z drugimi kolegi komisarji in tudi z vami pri posameznih dosjejih. Eh, moje pristojnosti niso zelo omejene, ampak se pa usredotočajo predvsem na pravila za podjetja, ki delujejo na notranjem trgu. Je pa to vsekakor pomembno vprašanje in uh, sem uh, občutljiv na njem. Bomo se še vrnili k vam s tem vprašanjem, pravi Sven Gigold. Hvala, Marie Pierre. Voilà, excusez-moi, monsieur le commissaire. Tako, prostite, gospod komisar, najprej ena pripomba, kar zadeva te stavke, socialna gibanja in politično krizo v Evropi. Mislim, da to ni del neke etične razprave, ampak razprave o sami strukturi Evropske unije. Zdaj pa nekaj vprašanj. Najprej, eh, ti začasni ukrepi na podlagi obdavčitve. Eh, ta davek, ki ga predlagate, naj bi uh, ustrezal na splošno desetodstotnemu davku za vsa podjetja. In ta davek v višini 9,7 odstotkov, kaj menite, ali bo dejansko možno pobirati ta davek in ali se bo možno uh, uh, s pomočjo tega začasnega davka izogibati dvojnemu obdavčevanju? Koliko je tukaj zgolj simbolična vrednost ukrepov um, za ta sektor, ki mu uspe uh, ubežati eh, zakonskim predpisom. Potem pa še, eh, kakšen bo učinek teh novih obdavčitev na potrošnike, na dobavitelje in na vse druge, ki bodo seveda želeli ohraniti svoje ugodnosti. Še e, določitev mednarodnih davčnih pravil, ki bodo imela močan vpliv predvsem na države v razvoju. E, po našem mnenju e, bi morali o tem razpravljati v istem smislu, kakor smo se o tem govorili na uh, generalni skupščini OZN leta 2017. Kaj misli komisija o tem? Potem, kar se tiče držav, kot so Cipr, Malta in tako naprej, kako uh, lahko uh, premostimo uh, te težave, ki se tu pojavljajo um, v smislu delovanja kot davčne oaze in kaj lahko dejansko storimo za to, da uh, to delovanje um, preusmirimo v pravo smer. Hvala lepa. No, gospa, če mislite, da so finance tiste, ki so sedaj močnejše od oblasti, potem je sedaj čas, da uh, oblast prevzame eh, te finance v svoje roke, to finančno področje. In to je zelo pomembno. No, ampak kar se mene tiče, si tukaj ne bi postavljal na eni strani etičnega in na drugi strukturnega vprašanja. Seveda, tukaj govorimo o strukturnih reformah in ukrepih, iz etičnih razlogov. In uh, če se veliko naših državljanov uh, obrača stran od Evrope, je to zato, ker imajo občutek, da nismo sposobni odgovarjati na te izzive. Tako da to jih večinoma zadeva. Potem še vaša pripomba glede dolgoročnega in kratkoročnega ukrepanja. Na to vam lahko že takoj povem. Uh, da eh, se sam vedno bolj zauzemam za srednje in dolgoročno razpravo in prav ta zakonodaja za področje CCTB je ena takih. Potem, glede te obdavčitve, začasne davčne stopnje v višini treh odstotkov, eh, je to kratkoročna rešitev in v tem času kot začasna rešitev eh, bo nekaj časa trajala, čeprav dobro veste, že prej smo imeli začasno rešitev, ki traja že 25 let. Eh, in naš cilj v tem primeru seveda ni takšen in zato smo izbrali takšno davčno stopnjo, ki se zdi razumna, hkrati pa tudi pomembna. Naprimer, No, sam ne bom tega imenoval uh, davek GAFA, ker ne gre samo za podjetja GAFA, ampak gre za celo vrsto podjetij. Um, med njimi je ena tretjina ameriških, ena tretjina evropskih in ena tretjina iz drugih eh, predelov sveta. Torej, pomembno uh, je, da se vsa ta podjetja obdavčijo, ampak kar je treba tukaj izpostaviti je, da mi nepobrani davek iz naslova njihovega delovanja ocenjujemo v višini 5 milijard evrov. In um, to je skoraj 50 odstotkov tega, kar bo um, Evropsko unijo stal Brexit. Tako da tukaj ne gre za um, zanemrljive zneske in zanemrljive stvari. Uh, Uh, no, seveda so nekatere države temu manj naklonjene, ampak skušali bomo doseči neko soglasje v svetu in glede tega sem dokaj optimist. Mislim, da je namreč uh, ta podlaga za predloge, ki smo jih pripravili, eh, primirna in mislim, da bodo tudi tisti, ki so temu zaenkrat eh, ne preveč naklonjeni, bolj obotavljivi, eh, bodo to razumeli. Hvala. Commissioner, please, colleagues, let us try to be up to the point as possible, as, as Vice President Dombrovski. Hvala. Prosim, da ste jedrnati, ker bo ob pol um, moral oditi komisar, zdaj pa v imenu EFDD, izvolite. Najlepša hvala in pozdrav komisarju. Tisti, ki niste bili v dvorani, se verjetno ne zavedate, da niste samo pristojni za. Mm, davčno vprašanje, ampak eh, kot eh, finančni minister ste bili v preteklosti odgovorni tudi za nacionalne davčne politike. In eh, naš odbor je namenjen razpravom prav o davkih, tako da me zanimajo vaše izkušnje. Kakšen odziv bi imel francoski min finančni minister, če bi recimo tretja država, kot so ZDA, ustrajala? da v okviru trgovinskega sporazuma mora podrediti svoje davčne ureditve nekemu tretjemu arbitru, zaradi česar eh, bi lahko bile naložene sankcije tudi Franciji. In mislim, da je odgovor jasen. Ne. Nobena država ne bi mogla podpisati takšnega dogovora in ga v preteklosti tudi nikoli ni. Ne. Evropska unija pričakuje, da se bo Združeno kraljestvo podredilo prav takšni ureditvi. Gre za ponižanje. Barnier je govoril o, o 12. odstavku smernic sveta. Pri Namen prihodnih trgovinskih sporazumov bi moral biti, da se izognemo nekonkurenčnim situacijam in eh, neuspešnim trezno prednost za Združeno kraljestvo. Tako da bi morali zahtevati ustrezno spoštovanje davčnih zahtev in uh, morali bi zagotoviti tudi splošno uskladitev s standardi Evropske unije in vzpostaviti ti mehanizme za spremljanje in za avtonomno odpravljanje neskladnosti. Če naj sedaj tretji arbiter opredeljuje davčno zakonodajo Združenega kraljestva, potem bi šlo za pravico do obdrževanja brez možnosti zastopanja. Ali komisija želi spodbosti neposlušnost državljanom v Združenem kraljestvu? Tako bi bilo sodelovanje z Združenim kraljestvom popolnoma nemogoče. Hvala. Eh, lahko zelo na kratko odgovorim na vaše vprašanje, ki presega eh, temo današnje razprave. Mišel Parnier je pogajalec na strani komisije in se pogaja v imenu 27 držav članic na podlagi načel, ki so bila definirana v Evropskem svetu. In mi želimo priti do dobrega prijateljskega dogovora z Združnim kraljestvom, ki nam bo omogočil eh, ohraniti tesne odnose z vašo državo. Hmm. Mm, če se seveda Združeno kraljestvo odloči oditi iz Evropske unije. E, nihče ne bo pod vprašaj postavljal suverenosti vaše države, želimo pa si dobrega sodelovanja in zato si bomo prizadevali. E, kar se tiče mojega portfelja, e, sem vesel sodelovanja z britansko vlado zdaj že pet let dobro sodelujemo na mojem področju, na področju financ. In eh, rad bi povedal tudi, da je Združeno kraljestvo eh, bilo prvo pri podpori BEPS-u v okviru OECD. In eh, s štirimi drugimi finančnimi ministri v Evropski uniji, torej to so največje Eh, države v EU so tudi podprle začasni davek, ki ga je predlagala komisija. In mi bomo z britanskimi prijatelji sodelovali še naprej, ne glede na vašo prihodnost. In eh, tudi pri davčnih vprašanjih bomo tesno sodelovali. Eh, Združeno kraljestvo ni davčna oaza, imeli boste svojo suverenost in ostajate velika država tudi v okviru G7 in G20. Mario Borgesio je naslednji v imenu ENF. Eh, Hvala. No. Nekaj, kar res manjka v tej razpravi o davčnih zlorabah, je področje eh, velikih kriminalnih mafijskih združb. In ne gre tukaj samo za drangeto mafijsko družbo, ki od eh, gospodarskih družb v težavah kupuje hm, hotele, trgovske verige in tako naprej. In eh, kot eh, obvešča Europol, ta pri tem uporablja, te združbe pri tem uporabljajo tudi kriptovalute, torej tudi o tem bi bilo treba kaj povedati. Potem, uh, Eh, druga tema. Na desetine milijonov operaterjev je eh, s pomočjo digitalnega gospodarstva ustvarila ogromne offshore eh, prostore, ki ubežijo vsakemu nadzoru se strani pristojnih organov nacionalnih, torej nacionalnih organov in evropskih organov. In njihovo delovanje je povsem nesledljivo, tudi zaradi teh eh, prenosljivih čekov in sodelovanja z bankami v tem smislu in tako naprej. Nekatere vlade so tudi eh, sprijele dogovore z eh, multinacionalkami, kot so Filmoris, Mišlin in drugi naj povem v primeru Filip Morisa. Leta 2015 je ta družba v Italiji uh, imela prometa za, uh, v višini 1,3 uh, eh, milijarde evrov in uh, uh, stroškov je pri tem prijavila tudi 1,3 milijarde evrov, kar pomeni, da je bil eh, dobiček skoraj nič. Eh, zelo preprosto je to zato, ker je pri tem sodelovala tudi ena švitarska družba in v bistvu je ta davek ušel. Eh, to so res pomembne teme, eh, s katerimi se ukvarjajo tudi moji sodelavci, gospod Dombrovski, gospa Jurova eh, in eh, drugi. Skupaj obravnavamo kriptovalute in njihovo upravljanje tudi v okviru G20. Govorimo o tem, kako bi to področje uredili na čim bolj učinkovit način. Tudi v OECD se ukvarjajo s tem. In eh, sicer eh, tudi eh, gre za nadzor cirkulacije denarja v gotovini. To je tudi pomembno vprašanje. Poleg tega se je treba boriti proti kriminaliteti na tem področju. In prvo tako področje je čezmejni DDV. Poročilo je bilo pripravljeno o tem. 50 milijard. Eh, je bilo izgubljenih eh, pri DDV-ju za naše države članice. In pogosto gre ta denar potem organiziranemu kriminalu in kriminalnim združbam, eh, včasih tudi terorističnim organizacijam. In to je eden ključnih razlogov, da je treba doseči čim prejšnji napredek na tem področju. Potem imamo tudi davčni vrteljak, In um, to se dogaja znotraj Evrope in pa tudi eh, čezmejno. Drugi predlog, eh, ki sem ga tudi podal v zvezi s tem, eh, pa zadeva davčne oaze in pa njihov črni seznam. Mm, treba je urediti tu situacijo in sprejeti standarde dobrega upravljanja, ki nam bodo omogočili Eh, odpraviti pomankljivosti, predvsem na področju sledljivosti, kot ste rekli. Skuži, presidente, skuži, komisarju, eh, i Bitcoin. Sorry, I'm afraid. Se upravičujem. Vse skupine so imele priložnost pregovoriti in so podale svoje mnenja. Štirje govorniki pa so še vedno na seznamu v skladu s sistemom DONT. Se pa bojim, da se bo treba omejiti mm, na tri minute za vprašanja in odgovore gospod Nidermarjar za ELS. Najlepša hvala, predsednik. Spoštovani gospod komisar, moje prvo vprašanje se nanaša na digitalna podjetja. Kako je z eBayem in z pristojno, sodno pristojnostjo? Menimo, da nekatera podjetja ustvarjajo dobiček dejansko v Evropski uniji in bi jih morali tu tudi obdočiti. Kakšno je vaše mnenje? In drugič, glede začasnega režima ste dejali, da bi morali najprej zagotoviti sodelovanje teh podjetij, zato da bi prejeli podatke na podlagih, katerih bi lahko izračunavali davek. Kako, ali menite, da je to izvedljivo? In še eno vprašanje, enako, podobno je kot eh, vprašanje kolega Lamasurja glede CCTB in CCTB. Ampak na podlagi vašega odgovora na to vprašanje se mi zdi, da je zelo težko, da bi mađarsko in avstrijsko predsedstvo sveta dosegli dogovor. Glede na to, da mm, še ni razprave na čisto visoki ravni in da veliko držav nasprostuje predlogu. Ali bi lahko tu predvideli okrepljeno sodelovanje, tako da bi dosegli vsaj nekaj. Uh, uh, Naj ponovim uh, to, kar je povedal Roberto Galtieri. Najbolje bi bilo, da bi obdavčili dobiček teh podjetij, ne prometa. To je kratkoročna rešitev, srednjeročna rešitev, nedolgoročna in kot takšno je treba tudi obravnavati. In drugič, kar se tiče podatkov. Skoraj da vsi davki poslovnih subjektov so davki, ki jih je treba prijaviti. Zato veljajo pravila, kar zahteva posredovanje podatkov. Vsa podjetja so dejala, da so pripravljena zagotoviti skladnost, tako da je sedaj na nas, da opredelimo ta pravila. V primeru opredelitve potrebne skrbnosti je treba razmišljati tudi o interakciji teh podjetij z uporabniki v Evropski uniji. In to bomo zagotovo tudi storili. Glede CCCTB bi podal še dva komentarja. Najprej. Nikoli ne pozabljam, da gre tu za konsolidirano skupno osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb, da obstaja razlika med CCTB in CCCTB, tako da moramo upoštevati oba koraka skupaj, skupaj se treba odločati o obeh elementih in temu posvečam vso svojo pozornost. Rad bi zagotovil, da se to zgori, zgodi. In glede okrepljenega sodelovanja, moje navdušenje se je v zadnjih letih zmanjšalo. Poskušal sem pred par leti, na to pa so fr kot francoski minar, finančni minister, na to pa smo dosegli dogovor glede FTT, Videli pa smo, da prejemanje pristopa pri okrepljenjem sodelovanju ni enostavnejše. Ne bo se to zgodilo čez noč, glede na to, da imamo 28 ali 27 držav članic, tako da bi pozval države, da spremajo in podprejo oba elementa. SND, prvož Berez. Gospod eh, komisar, glede DDV-ja ste že rekli, eh, kako pomembno je to tudi za mandat tax 3 in pa za vaš mandat. Ali ste lahko bolj natančni glede trenutka, kdaj boste predlagali dokončne elemente tega sistema za boj proti goljufijam? Eh, potrebujemo dokončni sistem, eh, to je ključnega pomena. Potem Eh, tako imenovani CCCTB. Mislim, da sta tukaj eh, dva elementa, ki ju moramo paralelno razvijati. Eh, ameriški partnerji govorijo o diskriminaciji do njihovih digitalnih podjetij, ampak cilj je, da zasledujemo najprej CCCTB, da skušamo to uresničiti. Eh, tako da bodo zajeta tudi digitalna podjetja, pa ne samo ta, ampak tudi multinacionalke, ki eh, se izogibajo davkom. Eh, pa tudi za države članice je to najboljši način, najboljši odgovor, ki ga lahko zagotovijo evropejci na davšem področju. Očitno Evropska komisija mm, zdaj spreminja svojo logiko delovanja in rada bi vas eh, povabila spet k ideji, ki sem vam jo predstavila na začetku mandata in sicer glede pranja denarja. Imamo enoto, ki je odgovorna, najprej bila odvisna od DG FISMA, ampak niso prispevali k vašemu dosjeju, temveč k dosjeju gospe Jurove. Mislim, da bi morali vsega, se vrniti k ideji, da bi ta enota o pranju denarja in boju proti pranju denarja zaradi učinkovitosti morala spet eh, preiti pod vaš dosje. Nakratko bom odgovoril na vaše vprašanja. Vprašanja od EDV bomo uh, dopolnili maja. Zdaj je treba hitro ukrepati in videti moramo celoto, zato da bomo dosegli napredek. Kar pa se tiče CCCTB, uh, Naj še enkrat eh, ponovim, da eh, ne bomo začenjali tukaj. Eh, to ni tisti temeljni kamen obdavčenja podjetij, je pa to zelo pomembno področje. In držav članic ne smemo spodbujati, da sprejemajo neke umestne davčne ureditve oziroma začasne davčne ureditve. To bi ustvarilo neenakosti med gospodarskimi sektorji ne vem, ali uh, se komisija res tako drastično spreminja. Eh, mogoče boste mojemu nasledniku lahko postavili to vprašanje, ko bo sestavljena nova komisija. Hvala, Brian Hayes, v imenu ELS. Najlepša hvala in še enkrat lepo pozdravljeni, gospod komisar. Tri vprašanja bom zastavil. Prvo je politične narave polovica podjetij, ki prihajajo iz ZDA, ki jih bodo torej padla pod začasni režim. Pri njih me zanima, ali vas skrbi odločitev uh, uprave ZDA, glede na to, da je ta najbolj protekcionistična, kar smo je kdaj videli. Drugo vprašanje me zanima, kako bo z rešitvami do leta 2020 pri pričakujemo, da bo predlog posodobljen leta 2019. Gle za digitalno obdavčitev in zanima me, ali se boste z OECD pogovarjali tudi preniz, o preniski efektivni stopni obdavčitve. In še zadnje vprašanje. Ali menite, da bi svoj predlog glede digitalne obdavčitve osnovali na tej podlagi, dokler ne bo na voljo rešitev na ravni e OECD. Vi govorite, da bi bila celovita rešitev, rešitev v okviru CCCTB. Ampak vemo, koliko malo podpore je za ta predlog. Morda bi lahko bilo bolje, da rešitev najdemo na mednarodni ravni, da pospešimo postopek pri OECD. Tako da menite, da bi lahko našli rešitev na ravni OECD? Najlepša hvala za vprašanje. Ta vprašanja so vsekakor upravičena. Najprej se bom dotaknil vprašanja o OECD. Cenim delo, ki ga upravlja OECD. In poročilo, ki ga je pripravila OECD pred dvema tednoma, je visoko kakovostno besedilo. Kaže na to, da se je pojavila težava, s katero se je treba spopasti na mednarodni ravni. Jasno pa je tudi, da zato konsensa ni in zato moramo vložiti več napora, da zagotovimo konsens tudi po letu 2020. Ne smemo pa tratiti časa, zaradi tega, ker nekatere države člani sedaj menijo, da morajo to urediti same prek svoje zakonodaje. In mislim, da bo ta pristop za majo mednarodnega. Tako da menim, da moramo odločno nastopiti sami in čim prej. Glede začasne rešitve po definiciji bi to morala biti začasna rešitev. Tu ne gre samo za čakanje na OECD, na celovit pristop na ravni OECD, ampak čakamo na pravno opredelitev eh, digitalne prisotnosti. To lahko vključimo CCCTB, lahko pa ta pojem uporabljamo tudi na nacionalni ravni. To je lahko skupni pojem, ki se uporablja v digitalnem gospodarstvu. In še na zadnje glede odzivov ZDA, Stevenu Menučinu, mm, ki je pristojen za ameriško zakladnico, sem poslal tudi dopis. V Buenos Airesu sem se tudi sestala in poleg tega sem imel možnost eh, prisostovati na sestanku G20. In ponovil sem da naši predlogi niso predloge obdavčitvi, ki bi delovali zoper ZDA. To so predlogi, na katerih delamo že več mesecev. S tem se odzivamo na stanje na področju trgovine, ki, ni, ki je škodljivo. Ni pa to davek zoper ZDA. To je davek, ki se ne nanaša samo na ameriška podjetja. Res pa je, da so da gre za nekatera podjetja iz ZDA, vendar ne vsa, nekatera so izključena. In naj povem, da ne gre za davek GAFA, kaj ti ljudje najpogosteje izpostavljajo prav ta podjetja. Tu gre za predlog, ki gre eh, veliko dlje. Gre za več sto podjetij iz področja informacijske tehnologije, ki bodo podvržena tej obdavčitvi. Z ameriškimi kolegi se bom sestal tudi čez nekaj tednov v kontekstu medna IMF-a in uh, Beli hiši bom naša mnenja še enkrat predstavil, tako da bom uh, pomiril uh, preveč burne odzive. Tank. Sedaj pa kot zadnji za SND Paul Tang. Najlepša hvala, predsednik. Gospod Moskovici, dve vprašanje bi imel. Sicer um, so več ali manj enakega mnenja, ampak ko ste predstavili digitalni svežen, ste govorili o tem, da tehnološki giganti plačujejo samo 9,5 odstotkov davčnega bremena nasplošno. Ampak kolikor se spomnim, je Apple v skladu z eh, podatki komisije plačal samo 0,5 odstotka in kolikor vem, je Google leta 2016 eh, plačal. Um, ehm, 46 milijonov na 22 milijard prometa. Tako da, kakšno je mnenje komisije? Ali veliki giganti plačujejo davke ali ne? Potem, sodelovanje z državami. Včeraj sem bil v nizozemskem parlamentu in nizozemska vlada zadeva še vedno preučuje. Ali je treba zagotoviti eh, sodelovanje držav članic, tako kot pri CCCTV, za to, da bi m, mm, dosegli napredek, ko gre recimo za digitalni davek eh, na dobiček. Ali gre tu za enako državo kot pri CCTV? V tem primeru bi z veseljem posredoval našemu parlamentu informacijo o tem, katera podjetja niso pripravljena sodelovati, tako da bi lahko ocenili tudi učinek na same države članice. In um, v stanju o. V govoru o stanju v Uniji je Juncker izpostavil člen 116, eh, ki se nanaša na financiranje Evropske unije. Zakaj ne uporabite ta člen? Zakaj se v svežnju ne sklicujete na ta člen? Hvala. Hvala, gospod Tank. Številke, ki sem jih podal, so poprečne in ne veljajo za vsako državo in vsako podjetje. E, s tem delom se ukvarja moja kolegica Vestager. E, in e, skupaj sodelujeva, jaz nekaj pripravim, ona popravi in potem obratno. In uh, mi smo vedno pripravljeni o teh številkah tudi eh, govoriti eh, s parlamentom, če predlagamo davek treh odstotkov. Je to zato, ker eh, določena podjetja sploh ne plačujejo davka ali pa ga plačujejo zelo malo. Zato je potreben specifičen davek, ki bo omogočil, da bodo ta podjetja prišla saj na neko raven plačevanja davka. Mi smo tudi pripravljeni sodelovati z nacionalnimi parlamenti, vladami in pa z Evropskim parlamentom, ko gre za eh, pripravo zakonodaj na področju eh, agresivnega davčnega načrtovanja. Eh, na nizozemskem se je na novo izvoljeni minister gospod Menosnel dobro odzval na moje predloge. na eh, nizozemskem, pa boste potem glede na svoje specifike odločili, ali so ti predlogi uh, zadostni ali ne. Ampak uh, so pa bili zaenkrat moji stiki pozitivni. In kar se tiče 116. člena, to je omenil gospod Juncker, in komisija bo podala predloge na tej podlagi, ne morem pa zdaj tukaj improvizirati. In, uh, Eh, ker še ne vem točno, kako bo vse izgledalo. Hvala, gospod komisar, hvala za vaše sodelovanje pri tej izmenjavi mnen. Ta seja je pokazala, da imamo iste cilje na področju obdavčevanja in da vsi želimo zagotoviti eh, pravično obdavčenje, ki bo koristilo vsem našim državljanom. Najlepša hvala za vašo udeležbo. Hvala še z moje strani. Nismo prišli do postopka CatchDI, ker nam je zmanjkalo časa. Gospod eh, Tang je bil eh, na seznamu že vnaprej eh, določenih govorcev, tako da tukaj ni bilo nič nepoštenega. Zdaj pa bomo začeli z novo temo. Zahvalil bi se samo še komisarju Moskovicijo za njegovo angažiranost, za njegova prizadevanja. Vsi smo na isti strani v tem odločilnem boju in rezultate moramo nujno doseči do konca tega mandata. Smo tudi zelo predani tem ciljem in naredili bomo vse, kar bo v naši moči, eh, da bodo ti ukrepi sprejeti, da jih boste sprejela tako komisija kot parlament. S tem bi naredili zgodovinski korak naprej, eh, ki mislim, da je tudi zelo potreben potreben je za to, da se dopolni eh, splošna strategija te komisije, ki jo je komisija začela izvajati. Vaša vloga pri tem je odločilna. Pomembno pa je tudi, da končno dobimo orodje za soočanje eh, z izzivi davčne vtaje, izogibanja eh, davkov strani multinacional, to gre za vprašanje poštenosti in gre tudi za preživetje evropskega socialnega modela v kontekstu globalizacije. To je torej ta. Eh, odločilni boj in mi smo res odločeni, da v njem zmagamo. Hvala.